Od 1. januarja je tudi Latvija stopila v evroobmočje in prevzela evro kot valuto, lahko jim čestitamo. To je zelo pozitiven znak tudi za Litvo, da tudi ta vstopi v evroobmočje naslednje leto in postane 19. članica. Gospe in gospodje, nekaj kolegov. me je opozorilo na to, da je pred kratkim prišlo mm, do zelo skrajnih vremenskih pojavil v, pojavil v Evropski uniji. Prišlo je do poplav hudih nalivov, ki so povzročili veliko škodo. Odločili smo se, da bomo to vprašanje postavili na dnevni red februarja na prenas zasedanje, radi bi izrazili solidarnost vsem prizadetim in upam, da bodo pristojni organi v vseh evropskih državah hitro in nebirokratično priskočili na pomoč. 12. januarja je, se je začela konferenca o prihodnosti Siriji. Ta konferenca je zelo težko pričakovana, na kateri bodo sodelovali predstavniki opozicije in tudi sirskih oblasti. Cilj te konference je, da bi končno zaključili boje in konflikt v Siriji. Zato je ta konferenca zelo pomembna. Evropska unija je pozvala vse udeležence, da ne prestavijo te konference, ampak da se udeležijo. Na konferenci predsednikov smo se odločili, da bomo še naprej spremljali dogodke v Siriji in podprli mirovni proces. Gospe in gospodje, zvedel sem, da je bil gospod Brok deležen osebnega napada romunskega predsednike vlade. V okviru razprave o priseljevanju iz Romunije primerjali so ga z predstavnikom nacistov. Preverili bomo, kaj se je zgodila. In zdi se mi, da ni prav, da izvajajo takšne primerjave in mislim, da moramo resnično zagovarjati osebno integriteto gospoda Broka v tem primeru. Sedaj pa sporočila. Na konferenci predsednikov smo sprejeli 12. decembra koledar za prenes zasedanje leta 2015. Rok za ložitev predlogo sprememb je torek 14. januarja 2014 ob 12. glasovanje, ta bo.